il Presidente. Allora. Care colleghe e cari... Dragi colleghi e colleghice, dobrodan vsem skupaj. Otvarjam parlamentarno zasedenje, ki smo ga prekinili 29. novembra 2012. Zapisnik in besedilo.